Kolegi, diam inizio ai lavori. Potrei chiamare. Spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Veseli me, da lahko začnemo z zasedanjem, ki je posvečeno Uniji za sredozemlje eh, in sicer v okviru priprav na izvolitev kolega Vensona Pejona, ki ga bomo izglasovali na koncu zasedanja. Sicer gre za vrhunsko zasedanje, ki bo potekalo 7. junija. V prvi fazi Unije za sredozemlje skušamo izkazati, da Evropski parlament mora služiti tudi razvoju dogodkov v okviru Unije za sredozemlje. Verjetno mi ni treba spomeniti, da Unija za sredozemlje deluje na področju sredozemlja in skupaj z našimi sosedami moramo skupno zgraditi prihodnost blaginje za vse države, ki sodelujejo v Uniji, v Uniji za sredozemlje. Pričakujemo številne eh, kompleksne izzive in zato potrebujemo dovolj političnega poguma in eh, pragmatizma, zato da bomo uspešno lahko obravnavali to, kar nas čaka. Kolega Vincent Pejon predlaga, da se osredotočimo na dva konkretna nova vidika. Kot prvo institucionalni vidiki Unije za sredozemlje, kot drugo pa vidik financiranja projektov. Kar zadeva institucionalna vprašanja, bomo imenovanega generalnega sekretarja, ki ga žal danes ni tukaj z nami, nam pa je zagotovil, da bo vse kakor na voljo, zato da se sestane z našim odborom v prihodnje. In mislim, da bi bilo pametno to možnost izkoristiti v prihodnje, ko bomo predstavljali naše poročilo. Stopili smo v stik s francosko-španskim, egiptovskim skupnim predsedstvom, ki je sklicalo tudi neformalno zasedanje o institucionalnih vprašanjih, ki poteka ravno zdaj v Beirutu. Ja, zato tudi oni niso uspeli poslati predstavnika na naše zasedanje tukaj. Kar zadeva financiranje projektov in pa investicije, imamo tu dva visoka predstavnika, ki sta brez odlašanja sprejela naše povabilo. Gospa Fontenvive-Conta, oziroma gospod Fontenvive-Conta, podpredsednik Evropske investicijske banke in pa gospod eh, Richard Weber, ki je namestnik generalnega direktorja Europeda. Veseli nas, da ste se nam eh, tukaj pridružili. In prosil bi vas, če ste v svojih prispevkih lahko dovolj kratki, najdalj 15 minut. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. V letu 2010 Evropska investicijska banka, bolj kot eh, kdajkoli prej, lahko pred vami, evropskimi parlamentarci, spregovori bolj kot dekoli prej o svojem delovanju izven Evropske unije, kajti v eni od drugih dvoran parlamenta v tem trenutku Mišel Konsu predstavlja poročilo, ki bo predloženo Evropskemu parlamentu in pa tudi svetu in komisiji, kako okrepiti stike med Evropsko unijo in preostalim svetom in sicer tako, da bi zagotovili več in boljše stike s preostalim svetom. To je tematika, ki je vsekakor prioriteta za nas in če dovolite, gospod predsedajoči, bi najprej spomnil na zelo enostavno številko. Tekom zadnjih sedem let je finančna plat Unije za sredozemlje, ki jo eh, vodim, zagotovila več kot 10 milijard evrov sredstev kar pomeni, da je Evropska investicijska banka s tem eh, inštrumentom prva banka, ki podpira razvoj na jugu in vzhodu sredozemlja. V zadnjem pretečenem letu, letu 2009, glede katerega bo še ta teden sklicana tiskovna konferenca, vam lahko že zdaj povem, da smo imeli rekordno dejavnost, saj smo presegli 1,6 milijard evrov v vrednosti projektov, ki smo jih financirali v devetih partnerskih državah. In pripričan sem, da bomo lahko v prihodnje storili še več. Če se lotim obeh vprašanj, ki ste jih zastavili v obratnem vrstnem redu, najprej, kako lahko Evropska investicijska banka prispeva k Uniji za sredozemlje s finančne plati in kot drugo, kako lahko tu prispeva zgolj kot banka, tudi iz institucionalnega vidika. Kar zadeva finance, naj povem, da podpiramo sektorske aktivnosti Unije za celo zemlje. Kot rečeno, smo v zadnjem letu v regijo eh, investirali 1,6 milijona evrov, od tega 80 odstotkov predstavljajo prioritete Unije za sredozemlje. Če tudi je ta otrok še rosno mlad, smo svoje financiranje že preusmerili na te prioritete. To je toliko bolj enostavno, staj ste nam poverili vlogo koordiniranja šestih od treh od šestih prioritet Unije za sredozemlje. Najprej sanacija, okoljska sanacija sredozemlja, to počnemo v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in to skušamo koordinirati aktivnosti mm, z vedika okoljske sanacije. Drugo področje, kjer so nas eh, ministri postili, da bomo še kako aktivni, je tudi uporaba sončne energije v sredozemlju. Tretja tematika pa je tematika pomorskih avtocest in pa tudi kopenskih avtocest. To je tematika, ki je še kako pomembna za sredozemlje. Torej, te tri prioritete so zadeve, s katerimi se lahko vrnemo še bolj detaljno, ampak to ni vse, kar skušamo početi v tej regiji, kajti skušamo razvijati tudi vse tiste finančne inštrumente v sredozemlju, eh, se pravi posojila, garancije, prav tako pa sodelujemo kapitalsko pri malih in srednjevelikih podjetjih in smo največji tovrstni financer preko investicijskih skladov v male in srednje velika podjetja. Prav tako skušamo pospeševati javno zasebna partnerstva v regiji, prav tako pa skušamo pomagati pri italijansko-španski pobudi za pomoč MSP-jem in eh, od sredine aprila letos bomo pripravili že prvo študijo o potrebah po financiranju MSP-jev na jugu sredozemlja. Naši strokovnjaki so trenutno še v državah Mašeka, da bi dobili pogled v vse zadevne države in kot rečeno sredi aprila bomo že imeli poročilo o tem, kaj lahko na tem področju naredimo in to je lahko kar presenečenje, še posebej za tiste, ki poznajo sredozemlje manj kot mi. Če vam dam primer. 23. decembra sem v Ramali odprl prvi investicijski sklad za nove tehnologije, torej za IKT in eh, programsko opremo. In eh, v Ramali imamo kar nekaj tovrstnih podjetij, ki jih eh, v svetu ne poznajo. Še eno pomembno področje je področje tehnologij. V eh, sredi marca bomo, imeli organiza bomo organizirali še eno konferenco na eh, to temo in seveda bomo skušali vse te pobude tudi FEMIP na ta način podpirati. Jasno je, da vse to počnemo z relativno omejeno količino sredstev in vprašanje, ki se bo zastavljalo še posebej na institucionalni ravni, je, kako zagotoviti, da bomo to podporo Uniji za sredozemlje lahko še okrepili in s tem prehajam na tisto bolj institucionalno plat svojega prispevka. Enostavno povedano, eh, evropski inštrument financiranja in partnerstva je nekaj, kar smo skušali v čim večji meri peljati v smer partnerstva, kolikor nam to pač omogoča zakonodaja edini lastnik EIB so države članice, ampak ustvarili smo vse tiste posvetovalne inštance, ki jih potrebujemo, da lahko delujemo kot razvojna banka za sredozemlje. Konkretno to pomeni, da s civilno družbo organiziramo konference kot eh, tiste, ki sem jo omenil, naslednja bo potem v Tunisu. Eh, prav tako združujemo predstavnike držav v odboru, ki je dokaj blizu nečemu, kar bi lahko rekli, v upravni odbor, gre za odbor FEMIP, ki se trikrat širkrat letno sestaja v Luksemburgu, prav tako pa imamo osem ministrov za finance, kot eh, tudi nekakšnega eh, sveta eh, banke in prihodnje zasedanje bo v Bruslju tukaj 18. maja in vsi ministri za finance so sem tudi povabljeni. Torej gre za partnerstvo z sredozemskimi državami, pa prav tako pa z drugimi finančnimi institucijami, ki delujejo v regiji. Najbolj nedoven primer je inovacija, ki smo jo sprožili 9. Uh, eh, torej, bomo, sprožili 9. maja v Marseju. Gre za sodelovanje med uh, Svetovno banko, EIB, uh, eh, CPI in petimi sredozemskimi državami, vključno s Francijo, uh, da bi preprečili eh, podvajanje del konkurenco eh, med eh, omenjenimi in da bi predvsem podpirali razvoj transporta in podobnih področji. Upamo, da nas boste tudi na podlagi poročila usmerili v še večjo stopnjo koordinacije. Eh, in pripričan sem, da bo tudi gospod Weber tam predstavljal Evropsko komisijo, kajti pomembno je, da je komisija tudi tam v redu zastopana in da imamo čim manj izgube časa, torej ob zaključku te razprave v letu 2010 bomo upoštevali torej tudi vaše priporočile in upamo, da bo iz tega izšel še razširjen, še bolj razširjen mandat. Več kot to seveda eh, z institucionalnega vidika ne moram poveriti, razen tega, da vam povem, da je na pobudo Nikolaja Sarkozija ustanovljen eh, odbor, v katerem sodelujem tudi sam osebno, da skupaj s Šarlom Mijom, nekdanjim predsednikom eh, KSD Parni iz Francije, da razmislimo torej o morebitni ustanovitvi sredozemske banke ali nekakšnega drugega inštrumenta, ki bi podprl delovanje sredozemskih bank prvo zasedanje bo 8. Eh, marca, tako da je še zaenkrat prezgodaj govoriti karkoli o tem odboru. Edno eh, ciljo pa je, da bi 7. junija, eh, torej do tega vrha, ki ste ga vi omenili, gospod predsedujoči, imeli vsaj nekakšno umestno poročilo. Toliko na hitro povzetek našega dela. V nekaj minutah sem pa pripravljen seveda odgovarjati na morbitna vprašanja. Hvala lepa, gospod Weber, beseda pa je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospod poročevalec dame in gospodje poslanke in poslanci. Tudi jaz se zahvaljujem za to povabilo danes na to izjemno zanimivo in strateško razpravo v času, ko pričakujemo, da bo tudi končno vzpostavljen delujoč sekretarjat Unije za sredozemlje. Če se navežem na to, kar je dejal gospod Fontenviv Kutas, eh, bi najprej povedal nekaj o institucionalnih vidikih, potem po finančnih. Kar zadeva fina, uh, institucionalni vidik, tega se bom seveda lotil z vidika financ. Pogosto slišimo in to mislim, da bo treba zatreti kot zamisel, namreč, da Unija za sredozemlje ne želi slediti uh, sosedski politiki, da se skupaj zelo zapletena, da ni ne vem kako dosledno, koherentna in ne vem kako še naprej. Ampak jaz mislim, da ne, da je vse to zelo, zelo komplementarno, da vse to zelo logično sledi barcelonskemu procesu. Predtem seveda smo imeli evro-sredozemski protokol, ampak tukaj gre za barcelonski proces, eh, ki se je začel leta 1995. Imeli smo tri vidike tega partnerstva, potem smo zadevo razvili naprej. Leta 2005 smo pripravili prvi petletni načrt, tudi še v okviru barcelonskega procesa. Potem smo se lotili sosedske politike, ki predstavlja poglobitev tega, kar je bilo doseženo v okviru barcelonskega procesa, ampak eh, naredili smo še korak naprej na podlagi tega, kar smo že dosegli. In eh, poleg regionalnega pristopa smo obrali tudi pristop, eh, ki je posebno države do države. Vsaka država se lahko sama odloča, kako hitro se bo približevala Evropski uniji. No in potem se nam je zgodila Unija za sredozemlje. In kaj je to? To je seveda kot eh, nekakšna babuška, ki ima v sebi vse ostale eh, omenjene projekte in procese. Namen je torej nadalje razvijati in poglabljati odnose med sredozemskimi državami in evropskimi državami. Prva zadeva, ki jo moramo poštevati, kar zadeva Unijo za sredozemlje, je, da je zemljepisni vidik mnogo širše zastavljen v 44 držav in ne samo 37, kot jih imamo v sosedski politiki. To pomeni zakaj? Zato, ker moramo takoj pogledati tudi finančni vidik in uh, seveda bomo potrebovali sredstva iz inštrumenta za sosedstvo, prav tako pristopne sklade, kaj je kar nekaj držav iz Unije do sredozemlje eh, spada v predpristopne uh, sklade, kot naprimer nekdanje jugoslovanske države, Turčija in podobno. Prav tako pa lahko naredimo še korak dlje za države, ki so vključene v Unijo za sredozemlje. E, tukaj gre tudi za druge e, vidike sodelovanja. E, govora je o Mauretaniji. Skratka, tudi z evropskega vidika se moramo zavedati, da obstaja kar nekaj inštrumentov, ki jih lahko uporabljamo poleg same sosedske politike. No, potem, kar zadeva samo, sam institucionalni ustroj, lahko povemo, da obstaja zelo visoka stopnja komplementarnosti, kajti projekti, ki so prioriteta za Unijo za sredozemlje, so prioriteta tudi v sosedske politike. Tako da tukaj ni nobenih eh, podvajanj, ampak gre predvsem za komplementarnost in za poglabljanje omenjenih pristopov. Jasno je, da z finančnega vidika sredstva, ki jih imamo na voljo na evropski ravni, izhajajo iz eh, sosedske politike. Gospod eh, Fontenvive je že omenil nekaj vidikov. Eh, teh eh, inštrumentov. Kot veste, imamo 12 milijard na voljo za 7 let v okviru sosedske politike in približno dve tretjini, torej 8 milijard je namenjenih državami sredozemlja. In naj spomnim, tukaj se navezujem na to, kar sem že dejal pred nekaj trenutki, da je pomembno dodati, glede na to, da bodo te države sodelovali pri teh projektih, da lahko eh, del sredstev izhaja tudi iz predpristopnih skladov, glede na to, da nekatere države so v predpristopnem procesu in jasno je, da tiste države, ki so v predpristopnem procesu, eh, so prav tako deležne približno primerljivega eh, zneska tudi iz tega naslova in tudi na ta način lahko sofinanciramo projekte iz Unije za sredozemlje. Kljub določenim zamislim, ki se pojavljajo, treba vedeti, da evropska sredstva, ki se lahko uporabljajo za prioritete eh, Unije za sredozemlje, ki so praktično podobne kot eh, prioritete sosedske politike in tukaj gre predvsem za eh, projektno eh, vodenje razvoja. Konec koncev smo to formalizirali tudi v okviru razvoja eh, enotnega trga v Evropski uniji. Skratka, mm, zgodba, vse to pomeni, da denar je. Ali je to dovolj? Ne. Eh, izzivi, ki so pred nami, so ogromni. Eh, absorpcijska sposobnost teh držav na jugu in vzhodu sredozemlja je pogosto ocenjena kot nezadostna, ampak eh, menim, da ni treba biti ne vem kako pameten, da bi ugotovil človek, da so infrastrukturne potrebe v teh državah neverjetno eh, velike. Torej, potrebe so, To je jasno prav tako na področju okolja, sanacije okolja, energetike in tako naprej. Tako Skratke, potrebe so. Zdaj pa moramo najti način, kako evropska sredstva in evropska posojila, ki so na voljo, usmeriti v te prioritete in omogočiti to, da bodo eh, poleg teh sredstev na voljo tudi druga sredstva. In to torej pomeni, da Vse eh, to zahteva določen finančni inženiring in to naj bi počel ravno sekretarjat Unije za sredozemlje in upamo, da bo čez nekaj tednov ali mesecev že ogledal luč sveta v Barceloni. In to torej bo delo tega sekretarjata, ki bo moral delovati kot eh, nekakšen kontrolni stolp vsega tega, kar bomo počeli v okviru Unije za sredozemlje. Zdaj, z institucionalne plati so stvari v redu zastavljene, ampak z eh, konkretne eh, plati kajti za konkretne stvari nam gre, pa bo treba zdaj zavihati rokave. Zdaj, eh, torej, začenjamo s konkretnimi projekti, potrebovali bomo tudi dodatna sredstva, ki bodo prihajala seveda iz evropskega proračuna, tudi iz bilateralnih eh, proračunov oziroma projektov eh, med državami. Prav tako delno bodo potrebe pokrila tudi zasebna sredstva v okviru javno-zasebnih partnerstv. In jasno je, da če želimo mobilizirati dovolj sredstev za infrastrukturne investicije, ker so potrebe res velikanske, bo potrebno mobilizirati tudi zasebni sektor, zato pa bo potreben jasen politični angažma, javni angažma in seveda bo potrebno vzpostaviti tudi ustrezno finančno infrastrukturo, da bodo eh, projekti eh, rentabilni in da jih bo možno tudi po domače povedano prodati zasebnemu sektorju. No, seveda bo treba uporabiti tudi vsa sredstva, ki jih eh, dajo na voljo, naprimer EIB, eh, KFV v Nemčiji, AFV v Franciji, Francoska agencija za sodelovanje, skratka, vse tiste agencije, vse tista orodja, za, finančna orodja za eh, spodbojanje razvoja je potrebno uporabiti, da se bomo lahko soočili z velikimi potrebami, pred katerimi smo. Zdaj, kako naj bi izgledala rešitev? za vse te izzive, ki so pred nami. Torej, prva faza, in to sem že dejal, je vzpostavitev, čimprejšnja vzpostavitev sekretarjata, ki bo imel zadosti eh, kadrovskih virov, tudi zadosti znanja. Prav tako potrebujemo ustrezen politični impuls, čim bo ta sekretarjat ustanovljen, da bo se lahko nadaljevalo delo na področju identifikacije projektov, delno je to že upravljeno, ampak treba je nadaljevati in seveda potem potrebno pripraviti finančno konstrukcijo za te projekte in potem seveda bo potrebno mobilizirati še razno razne druge akterje, pa naj bo to javnost, naj bo to uh, evropska eh, politična raven, nacionalna politična raven, eh, banke in seveda zasebni investitorji. Torej, v takšnih pogojih si lahko predstavljamo, da bo Unija za sredozemlje zelo kmalo dosegla utepljive rezultate. Nobenega razloga ni, eh, zakaj bi nadaljevali za zamudo, ki se nam je zdaj tukaj dogodila. Seveda lahko uporabimo nešteto izgovorov, da še nekoliko zakasnimo eh, razvoj Unije za sredozemlje in eh, vsi poznamo določene dogodke, ki se dogajajo, ki se lahko zgodijo in eh, povzročijo zamude ali celo odpovedi zasedan in srečen bi pa povedal, da glede na to, da delamo v okviru uh, sosedske politike, lahko pa ima, da vzhodno partnerstvo funkcionira, deluje, začelo se je delo na vzhodnem partnerstvu kasneje kot na Uniji za sredozemlje, tako da mislim, da je pomembno, da se pogledamo, kaj se dogaja na vzhodu in da zatevo popeljamo naprej tudi v sredozemlju. Mi seveda smo za uravnoteženo sosedsko politiko in za nas je popolnoma jasno, da ima vzhod toliko, tolikšen pomen kot jug in jug tolikšen kot vzhod, ampak seveda je pomembno, da postopamo dovolj hitro tudi na jugu. In konec koncev, kdo bi lahko rekel, da so problemi na vzhodu manjši kot na jugu. Vemo, kakšne probleme ima Gruzija, na Kaukazu nekoliko dlje so problemi prav tako kritični in ne vem, ali niso ti problemi enako, če ne bolj kritični od tistih, s katerimi se soočamo na sredozemlju. Torej, s tem retoričnim vprašanjem zaključujem in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Weber. Najprej eh, ima besedo gospod Pejo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. In zahvaljujem se gospojo Fontenvino in gospo eh, Webro, da sta se odzvala na naše vabilo. Zahvaljujem se jim tudi za njuno angažiranost in za vse povedane besede. Stališče Evropskega parlamenta. Tu se želim navežati na vaš zaključek, gospod Weber. Torej, naše stališče je to, da moramo v okviru te globalizacije poudarjati pomen razvoja proti jugu, zato da lahko razširimo to uh, področje miru in blaginje. Danes naše eh, povabljene zanimajo tudi institucionalna vprašanja. Upajmo, da bomo na ta lahko malo govorili. Eh, eh, Unija za Mediteran ni nastala enostavno, ampak eh, marca. Upamo, da bomo imeli solidne temelje za njo. V okviru priprav junijskega vrha želi parlament dati svoje osmeritve in istočasno pokazati, da podpira tako e, ustvarjanje institucij, se pravi politični pristop, ravno tako pa vemo, da je potrebno najti ustrezne finance. O tem se veliko razpravlja. Ustrezne finance moramo najti in pa eh, projekte. Gospod Fontenvive, imam štiri vprašanja, če mi dovolite. Rekli ste, da ste bili prvi investitor na sredozemlju. Ali bi nam lahko eh, predstavili tudi druge investitorje, povedali, kdo so, kaj ti danes verjetno lahko govorimo o relativnem pacu evropskih investicij. Kakšna je prisotnost američanov, kakšna je prisotnost eh, zaljivskih držav v primerjavi z evropsko prisotnostjo? Drugič, povedali ste, da ste eh, odgovorni za koordinacijo treh od šestih prioritetnih projektov in ali bi nam lahko nekoliko več povedati, kako ti projekti napredujejo, čisto konkretno. Eh, kakšne so časovnice, kakšno je financiranje. Skratka, zanima me, kakšno je stanje tega vašega koordinacijskega dela. Na koncu ste omenili to uh, iz prijaznosti, rekli ste, da govorite v svojem imenu. Omenili pa ste uh, en star projekt. To je projekt Evrosredozemske banke. Ali bi lahko o tem povedali malo več? Želeli bi vedeti, kakšna bo dodana vrednost te Euro-Mediteranske banke, kakšni so razlogi. E, za to banko oziroma zakaj nekateri evropski partneri niso naklonjene. Sedaj pa naslednje vprašanje, vem, da se s tim ukvarjajo tudi drugi. Ali nam lahko poveste v zvezi z vlaganji? katere so glavne ovire in ali je možnost te ovire odstraniti, kajti danes se je začelo delati na določenih eh, vprašanjih, kot je naprimer listina za zavarovanje eh, vlagan. Mene zanima, kakšno je stališče bančnika do teh stvari. Gospod Weber, vi ste povedali določeno, stv, določeno število stvari, ampak če človek bere med vrsticami, Eh, postane nekoliko zaskrbljen, kaj ti Evropski parlament meni, da finančna sredstva v tej fazi še niso zadostna, glede na potreba. Eh, poznate stališče Evropskega parlamenta. Evropski parlament je že predstavil svoje stališče in sicer to stališče je, da eh, je treba zagotoviti sredstva za Unijo za sredozemlje, ne da bi škodili drugim eh, programom. Kako potem vidite finančne perspektive? Danes ste omenili, da je treba govoriti o proračunu. Kako si predstavljate finančno perspektive za obdobje 2014-2020? Drugič, Potem so tu določeni strahovi v zvezi z generalnim sekretarjatom. Naš šel sem slab simbol. V, zve, v zvezi z generalnim sekretarjem pomočniki o renacionalizaciji teh mest. Ali menite, da bi 10 milijonov evrov to je številka, ki jo je sedaj slišati za generalni sekretarjat. Ali je teh 10 milijonov dovolj in kaj je komisija predvidela v tem smislu in kakšne so druge možne, eh, možne rešitve. In potem naslednje vprašanje. Upisali ste zgodovino, mi se strinjamo s tem, da se Unija za sredozemlje ustvarja v, na podlagi tega, kar je že bilo narejeno. In ali nam lahko poveste, kako bodo potekali stiki in sodelovanje med generalnim sekretarjatom in komisijo, kako si eh, to predstavljate. In obema se vnaprej zahvaljujem za odgovore na ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Štiri vprašanja so bila postavljena. Poskušal bom eh, odgovoriti. Prvo vprašanje je bilo, kateri so drugi investitorji poleg Evropske unije, eh, poleg eh, komisije Evropske investicijske banke. Prvi vir financiran predstavljajo sredstva, ki jih pošiljajo eh, delavci, ki delajo izven teh držav. In tega ne smemo pozabiti. To je prvi vir financiranja. To so ljudje, ki so prišli delati v Evropo in eh, pošiljajo sedaj denar domov. Eh, vendar pa se to porablja za potrošno, ne pa toliko za investicije. Potem drugo eh, vprašanje v zvezi s tem, ki, eh, pa so neposredna tuja vlaganja teh je letos manj in kadar je teh eh, vlagan manj, potem je tudi rast počasnejša. Eh, v drugih območjih. Eh, Kakšna je teža sredstev iz zaliva in ZDA? Eh, zalivske države eh, so redno predmet razprav, vendar pa te države v glavnem financirajo Eh, eh, manj produktivne projekte, eh, to so nepremičnine, zelo malo majhnih in srednjih podjetij financirajo in skušamo to nekoliko spremeniti v okviru sodelovanja z Islamsko razvojno banko. Ampak je zelo težko, kajti to banko zanimajo veliki, relativno zreli projekti. Američane ne zanima javna pomoč, na nekaj držav se osredotočajo, ki so v njihove interesu, vendar pa ne posvečajo veliko pozornosti majhnim in srednjih podjetij. Potem, kar zadeva tri eh, projekte. Eh, čiščenje sredozemlja, Eh, naredili smo bilanco, pripravili smo študo o črnih točkah, o nesnaženju v sredozemlju in sedaj je napočil trenutek, da začnemo vlagati v industrijske cone, kot so naprimer pristanišča in tu moramo eh, doseči, da se začno spoštovati okoljski standardi, takšni kot v Evropi. To pomeni veliko vlagan do leta 2020 in zato eh, se tudi naše delo imenuje eh, Zon do leta 2020. In eh, zato v vseh državah skušamo vlagati v čiščenje obal. Pomorski eh, promet in eh, kopenski promet, tu je bila izdelana karta tujih vlagan. Eh, eh, gre za, mrež, eh, za prometno mrežo, ki jo je treba povezati z Evropo, kar zadeva kopenske projekte. Najbolj razvit projekt, tega bomo videli eh, marca, ampak to je projekt hitrega vlaka, eh, tan eh, žirs Kenitra. In kar zadeva pristališča, bo to pomenilo tudi racionalizacijo eh, različnih eh, pristanič. Izogniti se namreč moramo prevelikim investitarjem. Trenutno izvajamo študijo o učinkovitih logističnih platformah, tako da bi lahko obale povezani z zaledjem in da bi lahko uvajali takšne načine eh, prometa, ki bodo spoštovali okolje, istočasno pa bodo učinkoviti. Potem ste me poprašali tudi o evro sredozemski banki. Zakaj je ni danes, kakšne bi bile dodane vrednosti in zakaj ni še nastala dodana vrednost najprej takšne banke. Takšna banka bo eh, sredozemskim državam omogočila, da bodo po svojih eh, obveznostih in pravicah enake kot evropske države. Tako bi lahko tudi se izdajali vrednostni papiri v lokalni valuti v teh državah. Se pravi, gre eh, za vprašanje ustrezne zastopanosti eh, sredozemskih držav v takšni instituciji. Zakaj te banke do sedaj še ni bilo? Iz dveh razlogov, ki so bistvenega pomena. Ta, eh, en razlog je ta, treba je pokazati, da to ne bo predstavljalo dodatni institucionalni strošek, ki ne bi upravičil potreb na trgu. Eh, Torej, to so stroške na eni strani in na drugi strani je problem, ki je nekoliko drugačen. Ta pa je biti prepričan, da bi takšna ustanova po, eh, pritegnila nova sredstva. Kajti, še daj že obstajajo določene eh, finančne in eh, operativne ovojnice eh, zato moramo zagotoviti dodano vrednost, se pravi, ali eh, javna ali zasebna dodatna sredstva mora pritegniti takšna banka. Potem še četrta vprašanje je, kako deblokirati investicije. Prvi razlog, ki se ga spomnim, je naslednji. Vsaka od teh držav je premajhna, da bi pritegnila velike investicije. Evropska unija zato meni, da bi bilo treba. Eh, pospešiti regionalizacijo tega področja. To je čisto jasno. To je sicer nekoliko manj očitno za Egipt kot za druge države, res pa je, da velja za vsako od teh držav, da bi regionalizacijo juga eh, eh, sredozemlja bila zelo korist, eh, koristna pri deblokiranju tujih investicij. Potem druga težava je finančna kriza. Ta finančna kriza zelo dobro eh, kaže, da je valutno tveganje, devizno tveganje, pardon, tisto, ki predstavlja uviro. Če se eh, menjalni tečaji ne bodo razvijali ustrezno, tako da je zagotovljen eh, določen donos, potem je to uvira. Potem tretji razlog, nobena od teh držav do današnjega dne ni uspela financirati svojega finančnega sektorja, ni uspela narediti nekaj podobnega, kot smo naredili v EU. Kaj pa to pomeni? V celoti so vsi prihranki, ki so v sredozemskih državah, to so prihranki v denarnih sredstvih. Torej, ti prihranki eh, se ne preoblikujejo v dolgoročne investicije, ravno zaradi tega, ker ni ustreznega akterja, kot imamo mi v Evropi, eh, Evropsko investicijsko banko. Torej ni akterja, ki bi to preoblikovanje lahko ustrezno izvedel. Imamo samo nekaj finančnih institucij v Maroku, sicer je pa zelo malo finančnih institucij, ki bi bile sposobne preoblikovati eh, trenutne prihranke v trajnostne investicije. To so tisti trije glavni dejavniki, ki uvirajo investicije v tem državo. Hvala lepa, kar zadeva. Eh, gospod poročevalec, eh, vaše prvo vprašanje, ali so finančna sredstva zadostna glede na potrebe? Eh, res je, da moramo trenutno razmišljati v okviru vojnic, ki jih poznate. Tu imamo finančne perspektive in velja tudi eh, Lizbonska pogodba in teh pravil ne smemo, eh, ne smemo kršiti. Eh, zneski so znani tako za sosedsko politiko kot za predpristopne eh, sredstva. Kar pa zadeva eh, države članice in bilateralne agencije in pa razvojne kredite za sredozemlje, tu je eh, situacija enaka. Tudi tu eh, se razmišlja pragmatično, upoštevajoč trenutne, trenutne možnosti. Vemo, v kolikšni meri je kriza vplivala na naše države, vemo, kakšni so proračunski deficiti, kakšna je zadoženost in vse to ne vpliva ugodno na iskanje dodatnih eh, sredstev financiranja v naslednjih mesecih in letih. Kar pa zadeva banke, Evropska investicijska banka, ima svoj zunani mandat, ta bo revidiran v kratkem času. Vsi, vsi lahko upamo, da bodo predvidena sredstva višja, saj na, na naši strani na, uh, upamo to. Ampak gre za zelo pomemben in koristen instrument. Jasno je, da če se dodajo finančna sredstva iz drugih multilateralnih institucij, kot so Svetovna banka ali eh, Afriška razvojna banka oziroma druge institucije, bilateralne KFD, eh, Španska agencija in tako naprej. Torej, pomembno je, da se ta sredstva združijo, kajti potreb je toliko, da moramo vsi delati skupaj. In z, eh, z Evropsko investicijsko banko in kolegi drugih eh, bank in to sodelovanje mora potekati v okviru inst, eh, instrumentov, kot so, so instrument za sosedstvo in pa drugih prog, eh, politik. Do sedaj smo uspeli zagotoviti 5 milijonov za investicije v 18 mesecih. E, tu smo združili e, posojila in donacije. In to je način razvoja, ki ga moramo še naprej zdržati. Trenutna finančna sredstva so omejena, to je čisto jasno. Po drugi strani pa so potrebe ogromne in zato moramo v najkrajšem možnem času mobilizirati eh, sredstva iz zasebnega sektorja. In eh, gospoda Fonten je rekel, eh, zasebni sektor razmišlja drugače. Oni ne razmišljajo o sebi kot o dobrotnikih, ampak kot investitorjih. Zato morajo njihove investicije biti varne in dobičkonosne. To pa pomeni, da morajo biti trgi dovolj veliki, trg deset milijonov prebivalcev ne upraviči večjih investicij, javno tako je treba eh, zagotoviti pravno varnost teh eh, vlagan. To pomeni eh, ekonomično in pravno upravljanje, ki bo ustrezno in ki bo eh, varovalo. Eh, investicije tako eh, na fizični kot na pravni ravni. Vse to je med seboj povezano in se morajo počasi začeti izvajati. Kako pa v prihodnje s finančnimi sredstvi Evrope? Eh, vsi boste razpravljali o novih finančnih perspektivih oziroma se je razprava že začela in bo v naslednjih mesecih in v naslednjem letu postajala vedno bolj glasna. Tu se vsi soočamo z težko situacijo. Vemo, da trenutno obdobje ni ravno ugodno. Ampak to je kljub temu politična prioriteta. Če države članice svet in parlament menijo, da eh, eh sosedska politika in tudi južna sosedska politika zaslužijo posebno pozornost, potem so institucije tiste in pa eh, proračunski organ bo tu zelo pomemben. Torej, institucije so tiste, ki morajo to prioriteto prevesti v dejstva in številke in v končni fazi v eh, finančne eh, napovedi. Ali je 10 milijonov evrov dovolj, to je bilo naslednje vprašanje za generalni sekretarjat. Seveda bo vse odvisno od dela, ampak sedaj je to moje osebno mnenje problem ustvarjanja nove institucije je ta, da vsakeč ustvarimo čisto konkretne probleme, ki jih je treba eh, rešiti, kot je, so kadri, kot je pravni status take institucije in tako naprej. Eh, no, nekoliko ciničem naj bom, ko človek nima idej, potem ustvari strukturo, to eh, omogoča, da človek porabi za to veliko časa, ampak vseeno, ta sekretarjat je nujno potreben in sedaj mora začeti delovati. Zato pa potrebuje ustrezen uh, prora, uh, proračun za delovanje in minimul, minimum operativnega uh, proračuna. Kaj ti? Eh, samo z znanjem bo mogoče izvajati določene projekte. Eh, znanje pa pomeni študije, študije so pa drage. Se pravi, potrebujemo ustrezen eh, proračun, da to realiziramo. Če bi bil jaz upravitelj, ki bi odločal o vsebini te strukture, bi se odločil za, za dostna sredstva. 10 milijonov je mogoče res malo na robu. Kako bo komisija k temu prispevala? Ja, bo prispevala, zato ker je bilo tako odločena en del proračuna. Kaj bomo pa prispevali? Predno odgovorimo na to vprašanje, moramo poznati finančno vojnico. Osebno mi, mislim, eh, da je stvar dokaj enostavna, kaj ti, če se želijo eh, ljudje angažirati, če. Eh, želijo podpreti, morajo zagotoviti vsaj minimum vsak. Seveda vsak ne more dati iste eh, eh, ga zneska. Vemo, da so te države v različnih eh, situacijah. Vse to moramo upoštevati, ampak potrebno je, da vsak seže v svoj žep, da s tem dokaže, da je zavezan temu cilju in da je pripravljen vlagati napore za razvoj Unije za sredozemlje ali eh, naj se eh, financirajo eh, oziroma naj vsak financira svoje ljudi kot menedžer, ne rečem, bolj ko je stvar komplicirana, manj dobro deluje. Jaz bi bil bolj naklonjen temu, da se vsem plačuje enako za enako delo, kajti to je tudi bolje za delo. In ravno tako je bolje, da se uh, v, sekret, v sekretarijatu upravlja sredstvi. Saj bi se sicer lahko zgodilo, da bi eni dobili plačo takoj, drugi bi pa tla, uh, čakali na plačo tri mesece. To so stvari zdrave pameti, vendar pa mislim, da moramo pred očmi imeti te fizične omejitve, kajti če ljudje uh, želijo delati, če od njih pričakujemo, da bodo delali pri potrebujejo določeno določeno varnost. Ja, torej, sekretarjat, da z ustreznim proračunom in s takimi finančnimi sredstvi, ki bodo omogočala opravljati tudi operativno delo. Hvala. Hvala lepa, gospod Weber. Manjše vprašanje. A, oprostite, sem pozabil odgovoriti na zadnje vprašanje. Kako v dveh mesecih kako eh, bo eh, potekalo delo med komisijo in sekretarijatom. Meni je jasno, če želimo sekretarito, eh, sekretarijat bo v Barceloni, komisija je v Bruslu, tu bomo morali napotiti nekoga iz komisije v Barcelono in rekel bi tudi, da bi bilo Eh, dobro vedeti, da ima ta sekretarijat tudi politično eh, vlogo in zato potrebujemo dva specialista, političnega in operativnega. In da bo eh, potekala povezava tudi z Evropskim parlamentom. To je sedaj spet moje osebno mnenje, osebno mnenje, kajti če bi moji instituciji to vprašanje postavili, bi rekli niti slučajno. In eh, mislim, da bi morala biti tudi tu ena oseba. Hvala lepa. Lospa. Eh, sedaj pa dajem možnost postavljena vprašanj in začenjam s svojim drobnim vprašanjem, ki se nanaša na podnebne spremembe. Eh, kako bi to lahko vplivalo na sredozemlje? To je prvo vprašanje, zbrali pa bomo še ostala vprašanja. Zdaj poslanec Pier Antorio Pancieri. Koliko časa imam na voljo? Vsi skupaj imamo uh, eh, 35 minut, no to je pa dovolj za referat. Uh, imam samo nekaj drobnih eh, opažanj v zvezi s tem, kar so povedali naši gostje. In naši gostje potem lahko razmislijo o tem, ali bodo odgovorili ali ne. Slišali smo, kaj se dogaja, kakšna je usmeritev, Gledano v celoti mislim, da prav gotovo lahko govorimo o napredku, vendar pa vse skupaj ni tako zelo rožnato. Bilateralno je bilo že marsikaj doseženega, na ekonomskem področju tudi nekatere države imajo boljšo gospodarsko rast, kot so to napovedovale prognoze, ampak gledano v celoti stvari dejansko niso rožnate. Mnoge države imajo Eh, težave, kratko malo um, niso na vlaku, drugih prehitevajo. In dobro bi bilo, če bi sprejeli na znanje, kako velike so težave. Treba se je spomniti na barcelonski proces, od tega je menilo že 15 let in cili ciljev večinoma sploh nismo dosegli, niti pogojev ni za to, da bi vse skupaj lahko prav steklo. Eh, kaj je tako slabega na tem procesu, se moramo vprašati. Bližnji vzhod, Libanon, hladna vojna med Alžirijo in Marokom, to so neverjetna bremena, eh, ki otežujejo ta proces. Države se med seboj ne soglašajo. No, na nekaterih področjih so stvari delovale. Merkosur, Azija, to je delovalo. Regionaliziran kooperacijski plan pa ni bil uspešen. E, in problem je tudi, kar zadeva Evropo, e, ko govorimo o stabilnosti in rasti na gospodarskem področju. In to, e, kar moramo tudi vedeti, je, da se ločeno pogajamo s temi državami. In to pomeni, da ima Evropska unija določene prednosti. Sporazumi so dokaj neuravnoteženi in upravičeno se toži nad tem, da eh, ima Evropa neuravnotežena pogajanja in sporazume in to je težko za tak eh, proces. Eh, doktor Weber, rekli ste tudi vzhod Evrope eh, ima pri tem velike probleme. Ja, seveda, prav gotovo. Eh, Evropa je v preteklih letih svoj pogled vedno bolj usmerjala na Balkan proti vzhodu in ne toliko v sredozemlje. Ne gre vedno samo za vprašanje financ, pač pa tudi pozornosti. No in še zadnja beseda. Evropa je pri teh eh, državah vedno podarjala dve stvari, islamski terorizem in imigracija. No, seveda, to so pomembne teme. In potem financiranje, tehnična pomoč eh, in določen politični pritisk. Vse to uh, je temeljilo na tem. Na vzhodu Evrope, na Balkanu so stvari dobro delovale, v sredozemlju pa se zdi, da ne delujejo, zato ker ne obstaja neka velika vizija. Države članice unije nimajo nekega prav velikega interesa in prav tako ni dovolj virov, ki so predvideni za sodelovanje in razvoj. In to je vse do sedaj imelo negativni vpliv. In vse to, eh, kar beležimo v teh državah, Vse to ima lahko zelo negativni vpliv. Naprimer, to smo videli pri Mauretaniji v preteklem tednu. Torej, klasično vprašanje. Ali ne bi bilo bolje, da bi na mesto segmentiranja delovali v nekem velikem loku, v tem loku ekonomsko načrtovali in seveda tudi finančno, pa tudi politično strani EU? Eh, hvala, Francesco Milamus hvala. Zelo sem vesel, da ste tukaj, da govorimo o tako pomembnem področju, kot je sredozemlje, tako pomembno za EU. To zlasti govorim kot pripadnik države na severu sredozemlja. Jaz kot španec seveda to še posebej dobro poznam. In sicer eh, bi želel biti čim krajši. Sekretarjat ste že omenili. V zvezi s tem imamo vprašanje, sicer kaj menite, katere probleme bi lahko rešili s tem, kakšno prednost bi imel ta sekretarjat. Um, tu gre tudi za vprašanja blokiranja. Um, kaj je pravzaprav dejansko prednost takega sekretarjata in operativnega dela? Rekli ste, da je to nujno potrebno. Obstaja pa določena skepsa, če bo to lahko učinkovito delovalo. In tu bi si želel, če bi bili nekoliko natančnejši, zakaj je to tako zelo pomembno, kaj nam bo to prineslo. In potem še neka druga zadeva, eh, gospoda Fontena, regionalizacija, sodelovanje jug-jug za več investicij in tako naprej. Eh, to je gotovo nujno potrebno ampak tudi tukaj pogosto vlada določena skepsa, ko je govora o velikih projektih, jug-jug, avtocesta in tako naprej, eh, ko pa ni mogoče prečkati meje med Alžirijo in Marokom. Eh, kaj lahko napravimo mi na severu, da bi sodelovanje jug-jug dejansko lahko delovalo? Hvala. Kolegica Venerab. Merci. Hvala lepa. Sedaj smo v času ekološke in energetske krize tudi. Zato naj podarim, da je eno od izzivov za to regijo tudi, da se izvleče iz odvitnosti od fosilnih goriv in da se začne bolj ukvarjati z uh, pridobivanjem energije iz alternativnih virov. Uh, Vem, vemo, kakšne eh, katastrofe smo že doživeli z jedrsko energijo Černobil in to ni čista energija. In upoštevajoč dejstvo, da je razvoj civilne jedrske energije eh, nekaj, kar lahko postopno pripelje do vojaške uporabe te eh, energije. Iran se trenutno ukvarja s tem razvijanjem energije jedrske te tehnologije. Eh, iz Izrael se pridružuje tistim, ki so proti. In v luči vsega tega menimo, da je edina rešitev, da se izognemo eskaladi jedrskega, eh, jedrske tehnologije. Eh, edina reš rešitev za to je, da delujemo za evro sredozemsko območje brez nuklearne tehnologije če bo eh, do evropske države še naprej prodajale to tehnologijo in jo pospeševale, bomo se znašli v katastrofi. Bodoče generacije se bodo morale okvarjati z jedrskimi odpadki, ki so kancerogeni. Ne smemo delovati prepozno. In ta izhod iz nuklearnega morega narediti na, eh, sedaj. Kakšno financiranje je predvideno za razvoj obnovljivih virov energije za to regijo in kakšni so tipi projektov, ki so že sedaj predvideni? Hvala lepa. Merci. Euh, hvala lepa. Kolegica Marijel de Sarnes, najlepša hvala. Rada bi se ponovno dotaknila tega vprašanja energije, ampak z drugega zornega kota. Skupno upravljanje voda, po moje, za vse te države juga je bistvenega pomena, kajti na politični ravni to lahko pripelje do združevanj, ki bi bila sicer nemogoča samo z političnega razloga. Zato se mi zdi, da je to zelo pomembno. Celo vprašanje energije je bistveno vprašanje in z tega vidika bi želela vedeti, kaj menita o desertek operaciji. Tukaj gre za več 100 eh, milijard evrov investicij, ne vem, 400 milijard ali nekaj takega, ampak gre skratka za ogromno število eh, sončnih celic v Sahari. To vprašanje je bistveno politično vprašanje, ki je povezano s financiranjem seveda, ampak ki tudi odpira vprašanje filozofije. Eh, bom malo karikaturiziral, ali eh, se najde tudi evropske investitorje, da bi financirali ta projekt, da bi se energija proizvajala tam in da bi se potem tudi eh, prenašala k nam, In ali je mogoče najti tudi investitorje jug-jug oziroma investitorje, ki bi imeli manj interesov, če je to sploh mogoče v današnjem svetu, za to, da bi ta ogromni projekt Desertek bil projekt, ki bi v prvi vrsti služil tem eh, regijam na jugo sredozemlja, ki bi prispeval k razvoju le teh, preden bi razvoj tega projekta pomagal razvoju EU. Hvala. Hvala. Sedaj pa še kolega Dženaku, potem pa dajem besedo gospodu Pejonu. Hvala. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila temu, kar smo slišali. Slišala sem tudi komentar v zvezi z možnimi uspehi in neuspehi. Imam vtis, da je ena stvar zelo pomembna. Eh, če naj bi izvedli neko vrednotenje programov, če bi se dejansko lotili tega in ocenjevali, ali so bili pretekli projekti uspešni ali ne, eh, bi stvari videli jasneje. Ti programi imajo en cilj in sicer imajo cilj, oziroma ali je njihov cilj, da denar priteka nazaj, da investitorji še nekaj investirajo, dobijo denar tudi povrnjen ali pa gre za to, da dejansko želimo pomagati tem državam. In tu se mi zastavlja vprašanje, eh, ali jim pomagamo naprimer pri vzpostavitvi demokracije, pri vključevanju vseh državljanov, žensk naprimer, eh, nekateri morda ostanejo na obrobju v tem sredozemskem prostoru, ali gre pri tem tudi za to. Imamo tis predsedojoči, in to je moje vprašanje, ki ga naslavljam našima današnjima govornika. Imam vtis, da eh, pomoč iz evropskih eh, držav mora potekati v skladu s temeljni pogoji. In predpogoj je, da vlade, ki se v bistveni meri financirajo, da se jih pač ne financira za trgovanje z drogami in organiziran kriminal, ampak eh, da se sredstva namenijo razvoju tudi v islamskem prostoru, tudi v sredozemskem prostoru. In to ni nujno to, kar si mi predstavljamo. Eh, situacija v teh državah, naprimer v Egiptu. Ja, kaj tam ugotavljamo? Eh, več kot eh, o 300 eh, inštitutih, šolah je govora, samo 30 jih financira država, vse drugo pa poteka po drugih poteh. Torej, kaj bomo tu storili? Želimo tem državam pomagati pri demokratizaciji ali pa nas to sploh ne zanima? Ali je vse samo posel in finančni interes? Chiedo al eh, relatore. Eh, sedaj pa prosim. Eh, predavatelja, če se želi odzvati sedaj ali pa potem, ko bosta svoje povedala strokovnjaka. Potem, hvala. Merci, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Naj začnem z zadnjim vprašanjem oziroma z zadnjo pripombo. Uh, Eh, za nami je 8 mesecev evalvacij. Dobili ste poročilo konsultantov, ki so eh, ozvajali to oceno pod eh, pozornim očesom Evropske komisije. Potem je bil še to odbor modrecov. Skratka, tu imate vse elemente, na podlagi katerih lahko sprejmete svoje politične odločitve in lahko oblikujete tudi usmeritve za nas. Se pravi, da imate ta korpus na, na razpolago. Druga pripomba, ali je potrebna regionalizacija, o kateri sem pregovoril, in pa sodelovanje jug-jug. Mislim, da je to dejansko bistvenega pomena v naših projektih. To pomeni zelo konkretne stvari. To pomeni, da e, e, z, e, z egiptovskim akterjem lahko izvajamo stvari v uh, Alžiriji. Potem to pomeni tudi, da lahko tunizici uh, eh, izvažajo v Alžirijo tudi finančno znanje. In to pomeni, da med eh, Ramalo in Jeruzalemom lahko poteka sodelovanje v električnem sektorju in potem z palestinskim organom in čez nekaj mesecev bo eh, sogovornik z izraelske stvari lahko podpisal ta, tak, eh, tako sodelovanje. Ko govorimo o integraciji, o regionalizaciji, so to konkretne stvari, ki se lahko simbolizirajo v obliki veliki, velikih infrastruktur. Ampak tudi vsak dan pri projektih moramo eh, spodbujati ta transfer tehnologije. Sedaj pa bolj splošno vprašanje. To vprašanje je bilo postavljeno večkrat in sicer eh, energija in podnebne spremembe. Da svoji intervencijo v jugo Mediterana damo nek smisel, moramo upoštevati to pomembno vprašanje. Predlagano je, da se 2 milijardi evrov, ki sta bili dani v rezervo v srednjeročnem pregledu, Eh, mandata EIB. Torej, sedaj se predlaga, da se v celi dve milijardi evrov posvetita ravno temu sektorju, bojo proti podnebnim spremembam in da se s tem denarjem izvedejo potrebne spremembe v energetskem sektorju. Mi smo za to, ampak vi boste o tem odločali. Kaj to pomeni? To ne pomeni nekih tehnoloških preferenc. Recimo, ne bom govoril o uh, varnostnih vidikih na jedrskem področju, to namreč presega uh, naše pristojnosti. Ampak to pomeni, da bomo mogoče jutri financirali jedrsko centralo v Jordaniji. Če je nekaj politično in pravno možno znotraj EU, uh, Kajti vi ste sprejeli evropsko energetsko politiko, ki omogoča in daje vsaki državi članici, da oblikuje svoj energetski mis. Zakaj bi pa potem vi prepovedovali to uh, isto stvar državam na jugo, če to delate znotraj EU? EIB e je sprejela na jugo isto politiko, kot jo ima v EU. Vsaka država je suverena pri odločanju o svojem energetskem spletu in kar nas zadeva, zelo močno spodbujamo tudi razvoj obnovljivih obnovljivih virov energije. Pri tem določamo zelo uh, ambiciozne cilje. Potem eh, načrt Desertek. To je zelo dolgoročna vizija. V bistvu gre za eh, mediteranski sončni načrt na kvadrat. In v Luksemburg sem povabil vse deležnike Deserteka, želel sem z njimi sodelovati, tako da bi zagotovili kompatibilnost tehnologij. To odpira tudi pomembna vprašanja. Omenili ste tudi vprašanje voda. Če imamo cele eh, kvadratne kilometre sončnih celic jih je treba čistiti, če hočemo, da so učinkovite. In eh, če bo se proizvajalo veliko električne energije, je treba povečati zmogljivosti prenosa te energije v Evropo. To ne pomeni, da bomo na jugo jemali sončno energijo in jo pošiljali v Evropo. Ne, gre za to, da naredimo, da bodo ekonomsko eh, učinkoviti takšni projekti. Sicer eh, ti projekti ne bi mogli biti ekonomični. Moramo upoštevati cene, ki so jih pripravljeni plačati potrošniki na jugo, razen Izraela. Ampak te cene, ki so jih pripravljeni ti eh, potrošniki plačati, so pod pragom eh, dobičkonosnosti razvoja eh, sončne energije. In to, s tem bom zaključil eh, prvo vprašanje, to pa morajo pristojni organi držav juga sredozemlja vzeti za svoje. Država, ki je na vrhu, kolegice in kolege, ali bi bil lahko, prosim, bolj tiho iz spoštovanja dogovornika, je rekel predsedojoči. Torej, eh, država, ki je tu vodilna, je Maroko. Ta je ravno kar ustanovila novo agencijo, ki eh, se ukvarja eh, izključno z razvojem sončne energije in eh, eh, s to agencijo delujemo v partnerstvo ravno zato, da bi bile te investicije bolj eh, donosne in da se zagotovi prenos te energije. Gospod predsedujoči, bom kratek, ker nimamo časa. Poskušal bom odgovoriti na vprašanje o podnebnih spremembah, pa tudi na vprašanja gospede Sarnes, gospede Benarab in pa kolegov, ki so govorili tudi o obnovljivih virih energije, o okolju in ki so govorili tudi o podnebnih spremembah. Vse to je namreč povezano. Jasno je, da je ena od pomembnih razvojnih osi eh, projektov na sredozemlju ravno to. Obnovljivi viri energije, okolje, varovanje okolja. Tu je ogromno problemov, je pa tudi ogromno možnosti. Dobro je, če je človek dobrotnik, ampak dobro je tudi, če dela v skupnem interesu vseh strani. Ravno tako je to ogromen trg. Tu delamo tako, eh, da bo to dobro za evropska podjetja, istočasno pa lahko delamo v dobro svojih mediteranskih partnerjev, delamo lahko v partnerstvu. Jasno je, da je to tudi prihodnost za naša podjetja, za najbolj tehnološka podjetja. Naj, eh, najbolj napredna podjetja, kajti tudi eh, ta bodo eh, imela svoje mesto v okviru teh projektov. In zato sem rekel, gospod Panceri, da mislim, da se ne smemo bati tega, da bi ne bilo interesa eh, določenih držav članic za ta južni del. Da, mislim, da se ni treba bati tega, da se bodo nekatere države zanimale samo za vzhod. Kot Evropska unija moramo vedeti, da so eh, izzivi enaki tako na vzhodu kot na, na jugu in vse skupaj je povezano. Vse je povezano. Levanje, okolje, energija. Vse to so projekti, ki jih vidimo vsak dan. To so projekti, ki ne poznajo meja. In naša gospodarstva so močno povezana. Med, Če govorimo o Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji in drugih državah, lahko bi naštel vse države članice, ta gospodarstva so povezana. In v takšnem eh, okoliščinah medsebojne industrijske in finančne odvisnosti, strateške odvisnosti. In eh, potem je čisto jasno, da mora biti človek naiven da se na severu ne bi zanimal za to, kar se dogaja na uh, jugu in da se ne bi nekdo na jugu zanimal za to, kar se dogaja na severu. Vse je povezano. Naša prihodnost je so odvisna. In to, kar se dogaja na jugu, je pomembno tako za Nemčijo kot za južne države. In enako velja tudi za vzhodno sosedstvo. Gre za uh, filozofijo, politike sosedstva. Imamo seveda svoj strateški interes, to je politična stabilnost, eh, razvoj tako na vzhodu kot na jugu. Glede na to, kar je rekla gospa uh, eh, Ženaku, uh, eh, ocena trenutnih proje projektov oziroma programov. Uh, Vsi programi in projekti se uh, periodično ocenjujejo. Te ocene se objavijo, tako da so na razpolago tudi parlamentu med drugim. Uh, lahko jih dobite na vaši spletni strani. Potem is, so to tudi študije, ki jih eh, opravljajo uh, neodvisni uradi in na te študije ne vplivajo tisti, ki so predmet študij. Skratka, vse elemente lahko dobite. Uh, Vse, kar se dogaja in kar se dela v sredosemskih državah, seveda ni popolno, tako kot tudi drugje niso stvari popolne. Rezultat evromediteranske politike in barcelonskega procesa. No, moram reči, da osebno, kot praktik, kot nekdo, ki se ukvarja se sodelovanjem že dolgo časa, od 76. leta, vedno sem presenečen na tem, kako se zanemarja tisto, kar je že bilo narejeno. Zelo lahko je kritizirati tisto, kar je bilo narejeno, ampak barcelonski proces je uspeh. Je vse pa je seveda odvisno od tega, kako bomo znali uporabiti to, kar smo naredili. Če so si nekateri mislili, da bo barcelonski eh, proces pripeljal do miru na bližnjem vzhodu, to jasno se ni zgodilo. Ampak vse eno je to lahko ekonomski, socialni, kulturni eh, proces in to je prav gotovo prispevalo k stalnemu dialogu. To je edino mesto, kjer, si, eh, kjer se vsi še vedno pogovarjajo med seboj. In rezultati barcelonskega procesa so na vseh treh vidikih pomembni. Če eh, se človek eh, določi previsoke cilje, potem je nujno razočaran. Zato mislim, da moramo biti pragmatični. Barcelona je uspeh, moramo iti dlje, treba ga je eh, ponovno oživiti. Kar zadeva sekretarjat, mislim, da eh, to izhaja iz tega, kar sem povedal. Gospod Milan Mon. Sekretarjat je potreben, to je mesto, kjer bodo vsi skupaj, kjer bodo konkretno delali na vse Eh, vsi predstavniki eh, Unije za sredozemlje se bodo srečevali na ministerskih sestankih, na drugih sestankih, ampak to ne bo zagotavljalo eh, kontinuitete. Sekretarjat mora biti tisto mesto, kjer se bodo stvari stalno obravnavale. Sekretarjat mora delovati kot sekretarjat, ta mora povezovati stvari in ljudi med seboj In, kar je še pomembno, sekretarjat mora tudi finančno znati upravljati vse projekte z vsemi eh, finančnimi sredstvi, ki bodo prihajale vseh strani. Hvala še. Za zaključek dajem besedo poročevalcu gospodu Pejonu. Ja, hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa tudi kolegi za vaša vprašanja, vaše pripombe. Hvala tudi obima gostoma za eh, pojasnila in analize. Naj zaključim s tremi zadevami. Če se vrnem k temu, kar je dejal kolega Panzeri, ne povem, da je to natančno to, to kar mislim, kajti ne moremo si preučiti, da nam ne uspe. Treba je jasno izkazati voljo Evropskega parlamenta, da se vključimo v proces razvoja Unije za sredozemlje. To je ekonomski, geostrateški, tudi kulturni projekt in izziv. In če bo Unija gledala na jug zgolj eh, skozi optiko priseljevanja, potem mislim, da to ne bo pripomoglo k izboljšanju naše vloge. Nekatere pomisleki so bili izraženi tukaj na tem pogovoru strani nekaterih poslancev in to kaže na to, da bo parlament vsekakor opravil vso svojo odgovornost, ki jo mora na tem področju. Potem tukaj je vprašanje politične uh, odgovornosti. Vsi tisti, ki so odgovorni za mirovni proces na bližnjem vzhodu, morajo veriti, da imamo v tem generalnem sekretariatu, ki ga oblikujemo, palestince in izraelce. In uh, mislim, da vendar lahko pozdravimo takšne pomembne napredke, ki jih eh, tu in tam dosegamo. Druga filozofija, ki jo želimo sprejeti, in ugotavljam tudi, da palestinski premijer to pozdravlja, pozdravlja politiko konkretnih projektov kot priprava na mir, vključno tudi z okupiranimi ozemlji. Mislim, da podpiranje Unija za sredozemlje tudi z institucionalnega vidika predstavlja enega od pomembnih elementov. In če Evropa lahko tukaj prevzame pobudo, nam bo to seveda omogočilo pot proti cilju. Naslednja zadeva in sicer organizacija, institucionalna in demokratična organizacija parlamentarcev v okviru Unije za sredozemlje. Torej, da, generalni sekretarjat zelo v redu, investicijska banka, razvojna banka, odlično, e, komisija, države članice, super, ampak kaj pa je z Evropskim parlamentom? In dan danes to vprašanje še ni rešeno, namreč kako bomo mi ne le preko svoje proračunske pristojnosti, ampak tudi e, s siceršnjo prisotnostjo sodelovali v razpravi in spremljali razvoj. O tem bo treba še govoriti tudi v sodelovanju s civilno družbo, eh, v sodelovanju z regijami, ki tudi ustanavljajo svoj institucionalni okvir. Skratka, Evropski parlament mora biti vključen eh, ne samo enkrat, ne samo občasno, ne le z proračunskega vidika, ampak eh, tudi v vseh siceršnjih projektih. In glede na to, da je to Unija za sredozemlje, moramo to početi tudi v sodelovanju s parlamentarci z juga, torej z drugega brega in tukaj mislim, da moramo opraviti kar nekaj dela. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Najlepša hvala za to odlično poročilo in hvala tudi za upravljeno delo. Hvala vsem, spoštovani kolegi. Bene colleghi, se volete prendere posto per favore. Lasciare la... Eh, Draghi colleghi, prosim da zauzamete svoja mesta. Če kdo želi zapustiti dvorano, naj to prosim čim prej stori. Eh, Kaj ti na dnevnem redu? Eh, imamo še veliko dela, sledi glasovanje. Skratka, dnevni red je kar obsežen prosim vas, eh, da pripravite svoje kartice za glasovanja. Izvedli bomo poskusno glasovanje. Ali pa ne gremo kar neposredno na samo glasovanje. Saj bomo videli, če bo delovalo ali ne, pa kar začnimo. In sicer prehajamo. na mnenje gospe Loh Pihler. Sprememba v zvezi za ena. Ena, manjma štiri je bil omaknjen, 22. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 23. Kdo je za? nasproti sprejeto. E, ustni amantma poročevalke. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Sprejeto. 7 je bil umaknjen, 24 poročevalke. Kdo je za? Proti? Sprejeto. zdržani. No, potem sploh ne bom vprašal, če kdo želi to neposredno pokazati, lahko. Osem, kdo je za, proti, sprejeto. 25, kdo je za, proti, sprejeto. 26 za, proti, sprejeto. 12 za, proti, sprejeto. 27 za, proti sprejeto, 14 za, proti sprejeto, 15 za, proti sprejeto. Morda bi to lahko rekli on blok, 16, 18, 613, kdo je za, proti sprejeto. 19 za, proti proti, sprejeto, 28 za, proti, zavrnjeno, 21 za, proti, sprejeto, 2 za, proti, sprejeto, 3, vodna navedba 6 do je za, proti, sprejeto, 4, elektronsko glasovanje v zvezi z osnutkom. Glasujemo. Aspettiamo che tutti votino. Ancora qualche minuto. Bomo počakali, da ste vsi glasovali. <laughs> Še par sekund. Mislim, da ste vsi glasovali. 57 ja, en glasna, dva vzdržana, sprejeto, prisrčne čestitke, gospa poročevalka. Sedaj pa prehajamo na osnutek gospoda Donžana, amantma 5, kdo je za, proti, zavrnjeno 6 kdo je za, proti, sprejeto sedem, biti gospod Brantna za, proti, sprejeto osem, Janujež Panevo Garcia za, proti, sprejeto osni amandma pročevalca, kdo je za, proti, sprejeto številka devet, kdo je za, proti, zavrnjeno. Kompromis je manj ena za proti sprejeto. Številka 12, kdo je za proti zavrnjeno. 13, ko pa pa šu, kdo je za proti sprejeto. 14, enaki avtori, kdo je za proti sprejeto. 15, tisti avtori, kdo je za, proti sprejeto, 16 za, proti sprejeto. Ustni amandma 2 za, proti zavrnjeno. Sedaj prehajamo na kompromis 2, kdo je za, proti sprejeto. 24. Številka 5, trije deli, prvi del za, proti, sprejeto, drugi del za, proti, zavrnjeno, tretji del za, proti, zavrnjeno. 25. Biti kofar Brandner, kdo je za, proti, zavrnjeno. 26 Van Orden za proti zavrnjeno. 27 Biti Kofar Brantna za proti sprejeto. Ustni amandma številka 3 poročevalke. Kdo je za proti sprejeto? 29 za proti sprejeto. 30 je ni izbrnjevo za proti sprejeto. 31 da v dveh delih, prvi del za proti zavrnjeno, drugi del za. Ste želeli preveriti prvi del 31? Glasujemo. chiudiamo la votazione. Konec glasovanja. Rezultat 29 proti 33 za in en zdržan glas. Sprejeto. Tretji del. 31 za. Ne, se upravičuje predsedujoči. Drugi del za. Proti. Zavrnjeno. 32 v Norden za, proti, zavrnjeno. 33 DAF za, proti, zavrnjeno. 34 za, proti, sprejeto. 35 za, proti, sprejeto. 36 za, proti, sprejeto. 37 galer o tem ne glasujemo. To je tudi v gradivu 38 za, proti sprejeto. Kompromis je med 3 pročevalce, kdo je za, proti sprejeto. S tem prehajamo na 46 galer za, proti. Hmm. Pokazati mi morate roko, sicer se ne moremo odločiti. Torej, še enkrat, 46 galer za. No, zdaj je bilo dobro, hvala. Sprejeto, 47, kdo je za. Zelo lepo iztegnjene roke, sprejeto, 48 za. Proti. Čudovito, kako to počenjate, pravi predsedojoči, zavrnjeno, 49 za proti, zavrnjeno. 50 za, proti, zavrnjeno. Potem eh, predsedujoči se upravičuje, ker je imel odprto drugo stran. 52 pravi za, proti, zavrnjeno. 53 za, proti, zavrnjeno sprejeto 54. 53 želite preveriti v redu. Elektronsko glasujemo 53 galer. Glasujemo. Chiediamo. No. Konec glasovanja. Še kdo manjka? 33. Ne. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 54 za, proti, zavrnjeno. 55 za, proti, zavrnjeno. 56 za, proti, sprejeto. 57 za, proti, sprejeto. 58 za, proti, zavrnjeno. 59 za, proti proti sprejeto, 60 za proti sprejeto. Ustni amantma 4 poročevalca, kdo je za proti sprejeto. 62 do je za proti zavrnjeno. 63 za proti zavrnjeno. 64 za, proti zavrnjeno. 65 za, proti zavrnjeno. 66 za, gospod predsedujoči. In sicer preverimo 65. Mislim, da je bilo to sprejeto, ne? Mislim, da je bilo to jasno zavrnjeno. O tem smo glasovali. Ne vem, ali se lahko sedaj še enkrat vrnemo na to, ampak eh, mislim, da je bila zavrnitev zelo jasna. Eh, o tem smo se že odločali, ali to lahko še enkrat ponovimo. No, v redu, smemo. Torej, preverjamo 65. Glasujmo elektronsko 65. Chiudiamo la votazione. Ja, e, to je zdaj v redu, gospod Af. Dobro. 66 za, proti, zavrnjeno. 67 v dveh delih, prvi del, kdo je za? proti, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za, proti, sprejeto. 68 za, proti, sprejeto. 69 za, proti, zavrnjeno. 70 za, proti, zavrnjeno. 71 za, proti, zavrnjeno. 72 v dveh delih, prvi del, kdo je za drugi del za, proti, sprejeto. 73 za, proti, zavrnjeno. 74 za, proti, zavrnjeno. 75 o tem ne glasujemo. 76 za, proti, zavrnjeno. 77 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno 78 za, proti, zavrnjeno 79 za, proti, zavrnjeno 80 za, proti, zavrnjeno 81 za, proti, zavrnjeno 82 za, proti, sprejeto 83 za, proti, sprejeto 84 za, proti, zavrnjeno. 85 za, proti, zavrnjeno. 86 za, proti, zavrnjeno. Ustni amantma 5 za, proti, sprejeto. Kompromisni amantma 4, kdo je za, proti, sprejeto.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 proti, sprejeto, 98 za, proti, zavrnjeno. Sedaj slika ni več tako lepa, rok ne dvigujete, 99 za, proti, sprejeto, 100, kdo je za, proti, zavrnjeno. Ustni amandma 9, poročevalca, kdo je za? Proti? Sprejeto? 103, kdo je za? Proti? Sprejeto? Ustni amandma 10, poročevalca, kdo je za? Proti? Sprejeto? 105 za? proti sprejeto. Sto šest, sto deset, sto trinajst, sto petnajst v celoti, kdo je za, proti, zavrnjeno. Sto sedem, kdo je za, proti, zavrnjeno. Sto osem za, proti, zavrnjeno. Sto devet za, proti sprejeto. 111 za. štirinajst, kako to? Kaj je problem? Gomez uh, smo sprejeli, to je bilo sprejeto. Samo da se prepričam, to je bilo sprejeto v redu. sprejeto, pravi predsedojoče. Pri 111 je bilo neko momlanje, ampak eh, sedaj glasujemo o tem za, proti, zavrnjeno 112 za, proti, sprejeto. Ustni amandma poročevalca za, proti, sprejeto. Ustni amandma 12 za, proti, sprejeto sprejeto. Postjaman ima 13, kdo je za, proti, zavrnjeno, 114 za, proti, zavrnjeno. Gospod Lamstorf, prosim, čisto kratka pripomba predsedojoči. Praviloma je tako, eh, da ko zeleni socialdemokrati in liberalci eh, glasujejo skupaj, imamo eh, večino. No, morda bi lahko nekoliko bolj natančno pogledali, da ne bi vsega preverjali. To se je zdaj že zgodilo. Bole, ki mi temo, Eh, želite, da elektronsko glasujemo o 13? Ja, ampak to je bilo glasovanje, ko so vsi eh, glasovali za, vi pa ste rekli respinto, zavrnjeno. Ne vem točno, zakaj je šlo, morda to lahko pojasni sekretarjat. No, mi ricordo neankijo. Eh, tudi sam se ne spomnim. Volete il test elettronico sul 13? Pa preverimo 13 elektronsko. Prosim, glasujmo o amantmaju 13. Konec glasovanja. Enem 30 proti, 33 za. Nič držanih. Ja, dejansko, res. Razlika je izredno majhna. In de, kot sem rekel, znak z roko mora biti zelo jasno izražen. E, Petrolini, italijanski igralec, e, ko je igral, je e, zelo pogosto reagiral na različne klice. Tudi sam moram tako reagirati. O 114 smo že glasovali, torej 116 za proti. Zavrnjeno. 117 za. Proti. Zavrnjeno. 118 za. Proti. Ja, zelo lepo, tako lahko dobro vidimo. Zavrnjeno 119 za. Proti. Zavrnjeno 120. Identično 121 proti, zavrnjeno. 122 in 125, kdo je za, proti, zavrnjeno. 123, prvi del za, proti, zavrnjeno. Torej dobro, preverili bomo elektronsko prvi del 123, prosim, glasujemo. Chiusa la votazione. 34. Konec glasovanja. 34 eh, proti 30 za zavrnjeno. Drugi del 123. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 124 za. Proti. Sprejeto. 126 za. Proti. Zavrnjeno. 127 za. Proti sprejeto. 128 za, proti, zavrnjeno. 129 za, proti, zavrnjeno. 130 za, proti, sprejeto. 131 za, proti, sprejeto. 132 za. Predsedujoči se opravičujem. umikam amandma 132 in pa 222 in 223, kajti zadeva je rešena že z drugimi amandmaji. Dobro, torej 132 odpade. Sekretarjat me bo spomnil, ko bomo prišli do ostalih omenjenih točk. Torej 133 za, proti, zavarjeno 134 za proti. Zavrnjeno. 135 v dveh delih. Prvi del. Za. Proti. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zavrnjeno. Ne, prav. Prav. Preverjamo drugi del amadma 135. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 36 za, 24 proti. Torej sprejeto. 136 za. Proti. Sprejeto. 137 za. Proti. Zavrneno. 138 za. Proti. Sprejeto. Prehajamo na amandma 139, ta odpade, potem 140 za, proti, zavrnjeno 141 za, proti, zavrnjeno 142 za, proti, sprejeto 143 za, proti, sprejeto. Ustni amandma 14 za, proti, sprejeto. Ustni amandma 15 za, proti, sprejeto. 144 za, proti, sprejeto. 145 za, proti, zavrnjeno. 146 za, proti, sprejeto sprejeto 147 za, proti zavrnjeno 148 za, proti sprejeto 149 oziroma 150 za, proti zavrnjeno 151 za, proti sprejeto 152 za, proti zavrnjeno sprejeto. 153 za, proti, zavrnjeno. 154 za, proti, sprejeto. 155 za, proti, sprejeto. 156 za, proti, zavrnjeno. 157 za, proti, zavrnjeno. 158 po delih prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti, sprejeto. 159 za, proti, zavrnjeno. 160 za, proti. Ja, bi rekel, da je zavrnjeno. 161. Podvigujte roke. 161 za proti, zavrnjeno. 162 v dveh delih, prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti, sprejeto. 163 za, proti, zavrnjeno. 164 za, proti, zavrnjeno. 165 v dveh delih, prvi del za proti, sprejeto. Drugi del za, proti, sprejeto. 166 za, proti, zavarjeno. 167. Glasujemo. Tako je. 167. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 168 za. Proti? zavrnila. 169 za, proti, sprejeto. 170 za, proti, zavrnjeno. 171 za, proti, sprejeto. 172 za, proti, zavrnjeno. Odstavek 48. Amandma 173. Za. Proti. Zavrneno. 174. Ne glasujemo. 175. Za. Proti. Zavrneno. 176. Za. Proti. Rekel bi, da spreje to. 177. Za. Proti. Sprejeto. 178 za, proti, sprejeto. Kompromis ni amandma 5 za, proti, sprejeto. Prehajamo na 184 za, proti, zavrnjeno. 185 za, proti, zavrnjeno. 186 za, proti, zavrnjeno sprejeto. 187 za, proti, sprejeto. 188 za, proti, 189 za, proti, sprejeto. 190 za, proti, sprejeto. 191 za, proti, zavrnjeno. 192 za proti, zavrnjeno. 193 za, proti, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, sprejeto. Prehajamo na amadma 198 za, proti, zavrnjeno. 200 to je en tistih, ki je bil maknen, 201 za. Torej 201 za. Proti. Sprejeto. 202 za. Proti. Zavrnjeno. 203 za. Ne, umaknjen. 204. 204 za. Proti. Zavrnjeno.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 Zavrnil. 211. Za. Proti. Sprejeto. 212. Za. Proti. Sprejeto. 213. Za. Proti. Zavrnjeno. 214. Za. Proti. Sprejeto. 216. Za. Proti. Zavrnjeno. 215. Za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis sedem. V dveh delih. Prvi del. Za. Proti. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Tudi sprejeto. Prehajamo na 222. A, ta je omaknjen tudi 223, tako da gremo na 224. Za. Proti. Zavrno. 224. Za. Proti. Zavrno. 226. Za. Proti. Sprejeto. 227. Za. Proti. Zavrno. 228. Za. Proti? Sprejeto. 229 za. Proti? Zavarjeno 230 za. Proti? Sprejeto. 231 za. Proti? Sprej, zavarjeno 232 za. Proti? Zavarjeno. Um, ehm, zdaj pa. Navedba ena za. Tudi manjma ena. Proti. Sprejeto. Amandma dve za. Proti. Zavrnjeno. Amandma tri za. Proti. Sprejeto. Amandma štiri za. Proti. Sprejeto. To je pa končno glasovanje, in sicer elektronsko. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Dva mi še manjkata. 48 torej, za, 6 proti, 6 so zdržanih. Čestitke poročevalcu Danžano. Z veliko večino je poročilo sprejeto. v zapisnik bomo zapisali tudi, da je bil velik aplaus vseh prisotnih. Dobro. Ja, izvolite. Želi kdo besedo? Kdo? Ja, hvala lepa. Na zapisnik naj samo povem, da skupina GUE pripravlja manjšinsko poročilo za to glasovanje in da vam ga bomo tudi posredovali. Sì, eh, vale per la plenaria. Ja, v plenumu, ne? Tukaj ne. Danes glasujemo v odboru, v plenumu pa boste potem to storili. Dobro, gremo naprej. In sicer poročilo SZVP, prvi odstavek, amandma 21 za, proti, zavrnjeno bi pa vas prosil, če se lahko potrudite in dvigujete roke, kajti če ne vas ne vidim in ne bom znal šteti in potem zgubljamo čas z elektronskim glasovanjem. Amadma 22. Za. Ravno kar mi je sekretarjat povedal, da morda ne veste, o čem glasujemo. Še enkrat ponavljam, glasujemo o poročilu o skupni zunanji varnostni politiki. Autor sem jaz, tako da prosim, da glasujete tako, kot je nakazal poročevalec. Ne? Torej, glasovali smo že o amandmaju 21. Zdaj prehajamo na tretji amandma, drugega smo tudi že obravnavali. Gospod Daf, e, se opračujem, zelo sem hvaležen, da ste pojasnili, kaj sploh tukaj počnemo, ampak mislim, da bi morda v teh pogojih bilo bolje, če začnemo kar znova. Va bene, allora. Par- Pro. Torej, amandma 21 za. Proti. Zavrnjeno. Amandma 22. Za, proti, zavrnjeno. 23 za. Proti. Sprejeto. Kompromis 1 za. Proti sprejeto. Amandma 29 za. Proti. Zavrnjeno. Ustni amandma 1 za. Proti. Sprejeto. Amandma 31 za. Proti. Sprejeto. Amandma 32 za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 2. Za. Proti. Sprejeto. Torej, prehajamo na ustni amantma 2. Za. Proti. Sprejeto. Amantma 38. Za. Proti. Zavereno. Amantma 41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 Še trije niste glasovali. Trije, ki so očitno na kavi. Zdaj je eden manj. Novo dobro. Konec. Torej 29 za, 28 proti. Torej sprejeto. En glas večine. Fotofiniš. Kompromis 3. Za. Proti. Sprejeto. Amandma 44 za. Proti. Sprejeto. Amandma 45 za. Proti. Sprejeto. Amandma 47. No, to smo že zajeli v kompromisnem amandmaju. Ja, ja, 46. Torej 47 zdaj za. Proti. Zavarjeno. Amandma. Dobro, preverjamo. 47 preverjamo elektronsko. Glasujemo. Amandma 47. Štirje niso glasovali. Tega ne razumem, ampak dobro. 28 za, 27 proti. Sprejeto. 48 za. Proti. Zavrnjeno. 49 za. Proti. Sprejeto. Kompromis 4. Za. Proti. Sprejeto. Prehajamo na amandma 50 za, proti, zavarano. Gospod Salafranka, želite besedo s tem v zvezi? Hvala lepa, predsedevči. Sveda, če od, se odbor strinja, imam ustni mandma k odstavku 8 in sicer bi tukaj dodali, da implementacija in vstop v veljavo Evropske službe za zunanje delovanje mora potekati s polnim spoštovanjem proračunskih eh, pravil in proračunskega nadzora, ki ga izvaja Evropski parlament. Nekaj v tem smislu pač. Dobro. Vidim, da se strinjate. Da, kdo je za? Proti? Nihče? Odlično. Torej, je to sprejeto in prehajamo na mandma 50. Ne, to smo že. 51. 51. Oziroma 53 zdaj. 53 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zavarjeno. Drugi del. Za. Proti. Sprejeto. 54. V dveh delih. Prvi del. Za. Proti. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Sprejeto. Kompromis 5. Za. Proti. Sprejeto. 58. Za. Proti zavrnjeno. Sem pričakoval, ja. Elektronsko preverjamo, 58. Glasujemo. A, ah, uno solo, ki non vota, magnifico. Samo eden je glasoval, prekrasno. Glasujemo. 35 za 23 proti sprejmem. No, dobro, da smo preverili. Sedaj pa odstavek 61 za. Proti, sprejet 62 za, proti, potrjen. Takole je kompromis, številka 6. Naj povem še to da je ta kompromis bil rahlo spremenjen in eh, dodan je bil sterne clearance and consistency. To je ta manjša sprememba. Če se strinjate, sedaj to predlagamo v glasovanja. Skratka, kompromis 6, eh, majhno spremembo. Kompromis 6 za. Proti? Potrjen. Sprejet. 68 za. Proti? Zavrnjen. Elektronsko glasujemo. nekdo spi. En kolega očitno spi, ker ne glasuje. Imamo 32 za, 26 proti sprejet, 69 za. Proti. Sprejet. 70 za. Proti. Sprejet. 71 za. Proti. Sprejet. 72 za. Proti zavrnjen, 73 za, proti, sprejet, 74 za, proti, zavrnjen, 75 za, proti. Mislim, da je zavrnjen. Facciamo, facciamo, siamo al 75. Eh? Bomo. Torej 75, elektronsko dajmo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 29, 29, ne, zavrnjen. Ne gre. Naprej 76 za. Proti. Sprejet. Ustni amandma številka 3 za. Proti. Sprejet. 78 za. Proti. Zavrnen. Kompromis 7. Bomo preverili, želite, da preverimo 78? Elektronsko glasujemo o 78. Glasujemo. Glasujemo. 25 a 34 passa. 34 eh, za eh, sprejet. Eh, kompromis 7 za. Proti sprejet. Sedaj pa pojdimo na 79 za. Proti zavrnen. 80 za. Ne. Se opravičujem kompromis 8 je kompromisni predlog 8. Zahteva majhno pojasnilo. Glasovali bomo po delih. Prvi del je vse besedilo brez izraza and gender balance. Torej dajem na glasovanje ta prvi del brez tega izraza. Za. Proti. Bi rekel, da je sprejet. Bomo sedaj glasovali o drugem delu, ki vključuje prej omenjeni izraz za. Proti. Sprejet. Dobro, takole 86 za. Proti? Pa. Sedaj pa ne vidim dobro. Se opravičujem. Moramo eh, elektronsko glasovati o 86. Začetek glasovanja. Tokrat ste vsi glasovali krasno, 25 za, 30 proti, 6 zdržani, zavrnen, 87 za proti, zavrnen, 88 za proti, zavrnen, 89 v dveh delih, kdo je za. Prvi del proti, zavrnen, drugi del za. Proti, sprejet. 90 za, proti, sprejet 91 za, proti, moramo preveriti. Če ne dvigate rok, kot je treba, težko vidim, se, se 91 elektronsko. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 35 za, 25 proti, sprejeto 92 za. Proti, sprejeti, e, 93 za. Proti, zavrnjen, 94 za. Proti, zavrnjen, 95 za. Proti. Sprejet. 96 za. Proti. Sprejet. Kompromis številka 9 za. Proti. Sprejet. Sedaj pa ustni amandma številka 4 v dveh delih. Prvi eh, del za. Proti. Sprejet. Drugi del. Za. Proti. Sprejet. Deset. Kompromis številka deset za. Proti. Potrjen. Sedaj po 107. Glede na to, da so oni odpadli za. 107. Proti. Sprejet. 108. Za proti. Pa. Se opravičujem, ampak 108 eh, bo zahteval elektronsko glasovanje, kaj ti ne vidim vaših rok, ker jih ne dvigujete. 108 elektronsko. 28 eh, za 28 za 31 proti. Sed, eh, naslednji za proti zavrnjen kompromis v eh, eh, 11 za treh delih, za, prvi za, proti, potrjen drugi del za, proti, sprejet tretji del za, proti, sprejet. V tej točki potem odpadajo do 118, vsi, 118 eh, za, proti. Zavrnen. 119. Mislim, da je zavrnen. 119 e, za. Proti. Zavrnen. 120 za. Proti. Zavrnen. Ne, ne. Takole. Elektronsko glasujemo o 120. 120 začetek glasovanja. nekdo ni glasoval. 34, 26 sprejet, 121 za. Proti sprejet, 122 za. Proti sprejet, 123 za. Proti zavrnen, 124 eh, za. Proti zavrnjen. 125 e, ja, za, proti, sprejet. 126 za, se opravičuje. 127. Ja, ker je, on je odpadel. 127 za, proti, sprejet. 128 za, proti. Ne, se popravljam in se opravičujem. 128 odpade, zato ker smo prejšnjega sprejeli, zato 129 v delih prvi del za. Proti sprejet drugi del za. Proti zavrnjen. Ustni amandma številka 5 za. Proti. Sprejet. 130 za. Proti. Zavrnen 131 za. Proti. Sprejet. 132 za. Proti. Sprejet. 133 za. Proti. Zavrnen. 134 je bil umaknen, 135 v delih prvi del za. Proti. Zavrnen. Se upravičujem, drugi del 135 za. Proti. Sprejet. Ustni amandma številka 6 za. Proti. Sprejet. 136 za. Proti. Sprejet takole. Kar zadeva ta eh, kompromisni predlog spremembe številka 12, je bila izražena želja, da delimo po delih do besede until eh, cooperation, do cooperation strategy, potem pa v drugem delu po Cooperation Strategy je pa drugi del, prvi del stavka. Za, za prvi del. Proti prvemu delu. Mislim, da smo sprejeli. In potem eh, drugi del za. Proti. Sprejet. Sedaj pa 138 za. Proti sprejet. Ustni amantma številka 7. Tukaj pa imamo spremembo. In vas prosim, da to upoštevate. Zadnje besede. Prospects of integration into the EU je treba nadomestiti z izrazom evropske perspektive. Ali se strinjate s to manjšo spremembo? European perspective. Dobro. Se strinjate? Takole. Prvi del amandmaja. Za. Proti. Sprejet. Drugi del. S to spremembo za. Proti. Sprejet. 139 je bil umaknen, kompromisni predlog številka 13. Za, to je zadnja sprememba, ki jo bom uh, predlagal. Gre za čisto majhno spremembo v sedmi vrstici po mutual respect. Želim, da dodamo and reciprocity in recipročnost. A se lahko strinjate s tem? Ja. Mutual respect and reciprocity bo po angliško. Dobro, o tem sedaj glasujemo. Torej, kompromisni predlog spremembe 13 za. Potrjen. 146, ki spet glasujemo po delih, prvi del za. Proti. Zavrnjen. Drugi del za. Proti. Sprejet. 147 eh, za, proti, sprejet. 148 eh, eh, za, proti, sprejet. 149 za, proti, sprejet. 150 za, proti, sprejet. 151 odpade, proti. 153 eh, po delih, prvi del za. Proti. Sprejet. Drugi del za. Proti. Zavrnjen. 154 za. Proti. Eh, zavrnjen. 155 odpade. 156 sedaj. Glasujemo, kdo je za. Proti se opravičujem, ampak ni jasno. Elektronsko glasujemo o 156. Če ne boste dvigovali rok, ne bo mogel vedeti, kdo kako glasuje. Dva človeka manjša, manjkata. Pa bomo končali, ker e, nista glasovala sprejet 31. 157 odpade, 158 za. Proti zavrne 159 za. Proti zavrnen uh, ustni amandma številka 8 za. Proti sprejet 160 za. Proti zavrnen 161 za. Proti zavrnen 100. 62 za, proti, zavrnen. 163 za, proti, zavrnem. 164 za, proti, sprejet. 165, o tem ne glasujemo, zato ker smo 164 sprejeli, 166 za, proti, zavrnen. 167 podeljih, prvi del za. Proti, sprejet, drugi del za. Proti, zavrnjen bi rekel. Ne, ne, bomo glasovali elektronsko o drugem delu amantmaja 167. Glasujemo elektronsko. vedno manjka nekdo. In imamo 33 za, 24 proti, sprejet 179 za. Proti, sprejet 168 za, proti. Se opravičujem, napako sem naredil. 168 ne bomo glasovali, zato ker ga eh, pokriva 169, 169 za. Proti. Sprejeto. Eh, ustni amandma številka 9 v dveh delih, prvi del za. Proti. Sprejet, drugi del za. Proti. Sprejet. 170 se ne glasuje in tudi ne o 71, niti ne o 172, torej 173 za. Proti, zavrnjen 174 za, proti, zavrnjen 175 za, proti, sprejet 176 za, proti, sprejet 177 za, proti, Sprejet. 180 odpada, 180 za. Proti. Sprejet. 181 za. Proti. Sprejet. Sedaj imamo vodne izjave. Amandma številka 3 za. Proti. Eh, sprejeto. 4 eh, v dveh delih. Eh, prvi del za dru, eh, proti, zavrne drugi del za, pr, proti sprejet. Pet za, proti, zavrnen. Kompromis 18. Se opravičujem. Kompromis 14 za, proti, sprejet. Sedaj pa pojdimo na. Sedem v dveh delih za. Amandma številka sedem eh, za. Prvi del Pod, proti. Zavrnen. Drugi del za. Proti. Sprejet. Osem za. Proti. Eh, zavrnen. Devet je že pokrit. Deset za. Proti. Sprejet. Am, ustni amandma deset. Za. Eh, proti sprejeti. Sedaj pa pojdimo na amandma. Amandma 13. Za. Proti. Sprejeto. 15. Za. Proti. Zavrnjeno. 16. Torej 16 za, proti, zavrnjeno. 17 za, proti, sprejeto. 18 za, proti, zavrnjeno. 19 za, proti, sprejeto. Preskočili bomo 20, ker je to že pokrito. Imamo amadma 1 za, proti, sprejeto za, proti, amandma ena zavrnjeno. Amandma dva za, proti, sprejeto. Sedaj smo glasovali v zvezi z mnenjem odbora za proračun. Ne, to bomo vse v celoti. Ne, to je po delih so različna mnenja. Kdo je za ena? Za proti? Zavrnjeno. Štiri. Za proti? Sprejeto. Bič je osem za proti? Sprejeto. Devet za proti? Zavrnjeno. 10 za, proti, zavrnjeno. In še konč zaključno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Time queste. Eh? Abbiamo ancora tre persone che non hanno votato. Imamo še tri osebe, ki niso glasovale, čeprav imajo otakljeno uh, eh, kartico, očitno jim ne pomaga nobena kava, konec glasovanja torej 51 za, 4 proti, en vzdržan glas, sprejeto čestitke poročevalcu. Prego, eh, Prosim. Eh, hvala, predsedujoči. E, imel sem že priliko, da to povem. Moja poslanska skupina bo pripravila manjšinsko poročilo, e, kajti mi smo zelo daljeni od e, filozofije tega poročila, ki je bilo pravkar sprejeto. Osebno sicer čestitam, ampak se s tem ne strinjam. Hvala. To je zelo džentlmensko. Spoštujem vaš pogled na stvari, ampak tu je bila izražena večina. Seveda pa je popolnoma legitimno predložiti manjšinsko poročilo za plenum, tako kot ste rekli. V redu. E, sedaj prehajamo na poročilo gal razrešnice. To je samo en samcat amandma za oddelek 3, kdo je za, proti, sprejeto elektronsko glasovanje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 nič proti, tri ostržani, prisrčne čestitke poročevalcu in s tem smo pravzaprav zaključili z današnjimi glasovanji. In razširjeno predsedstvo bo sedaj takoj nadaljevalo z delom, takoj, ko bo dvorana.